včeraj zvečer je tunizijo ponovno prizadel teroristični napad in sicer v prestolnici eh, mesta. 14 eh, eh, članov straže tunizijskega predsednika je pri tem izgubilo življenje. Ponovno obsojam te napade in izražam tunizijskemu narodu in tunizijski vladi našo neomajno podporo. Našo solidarnost izražam tudi družinam žrtev. V dveh eh, tednih so teroristi napadli Beirut, eh, Pariz, eh, Bamako in Tunis. Vsakič so povzročili bolečine in trpljenje to eh, ponovno kaže, eh, da se moramo vsi boriti proti terorizmu. In eh, ta boj bo dolg, vendar ga bomo vodili odločno in ob spoštovanju naših demokratičnih načel. Pri tem bomo sodelovali z našimi partnerji in zavezniki. Najlepša hvala. kot prva točka dnevnega reda sedaj sledijo izjave sveta in komisije glede nedavnih terorističnih napadov v parizu najprej ima besedujoči svetu gospod nikolaš